tu sporočil, da naj bi predlog v zvezi z ukunitvijo uredbe, ki se nanaša na skupni davčni sistem, Takrat sem dejal, da sem posredoval ta predlog odboru Ekon. Odbor Ekon mi je sporočil, da ne priporoča, da bi ta predlog podpisali in s tem je ta postopek zaključen. Odbor Imko je obravnaval besedilo parlament.